Please can may I pray you to sit. Prosila bi vas, da sedete svoja mesta. Imamo to čast, da je danes tu z nami komisar, gospod Oettinger. Zahvaljujem se mu za navzočnost tu pred nami ob tej posebne, posebni priložnosti, ob tem eh, posebnem sestanku našega odbora.

prva točka na dnevnem redu. Imate kakšne pripombe k dnevnemu redu? Če jih ni, nadaljujemo. Druga točka na dnevnem redu so, eh, je jezikovni režim. Seznanjam vas tem, da za francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, danščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mađarščino, litovščino, polščino, slovenščino, bolgarščino, romunščino, torej to so jeziki v ježikovnem režimu. In potem naj eh, vam tudi povem, da se eh, <clears throat> ta eh, seja eh, predvaja po internetu. Eh, danes je tu pred nami komisar eh, Günter Oettinger, komisar za digitalno ekonomijo in družbo. Z izrekamo mu še enkrat dobrodošljico. To je prvič, kar se eh, srečamo tu po eh, javni predstavitvi pred eh, našim odborom eh, skupaj z odborom ITRE. Ob tisti priložnosti smo uh, se srečali prvič z um, takratnim kom, kandidatom za komisarja, na to je prišlo do uh, glasovanja o njegovi kandidaturi. Predlagam, da uh, organiziramo tako našo sejo. Na voljo bo najprej imel približno 10 minut komisar Oettinger, na to bo sledil prvi krog vprašanja uh, poslank in poslancev, na to pa eh, še drug krok, tako da boste imeli možnost bolj podrobno odgovarjati. Ampak dovolite, da podam samo nekaj uvodnih misli o <clears throat> vprašanjih, naj se držim glavnih naslovov in poglavij, ki so bistvenega pomena za naš odbor. Um, o tem smo se pogovarjali tudi med vašo javno predstavitvijo. Uh, naj vas opozorim na to, da odbor ima drugačno uh, sestavo in uh, drugačne pristojnosti, kar zadeva audiovizualno politiko. Um, sicer komisija ima tudi drugačno sestavo in uh, to je v pristojnosti generalnega direktorata Connect. Vsi nadajamo, da do tega bo prišlo v okviru celovitega pristopa do tovrstnih politik. Predvsem pa nas zanima zvezda povedati. Eh, tudi konkretno nekaj o časovnici v zvezi z reformo direktive o audiovizualnih eh, eh, storitvah, medijskih storitvah. Ugotovili smo, da. Eh, je, eh, bila, eh, je, bil, je bilo sprejetje te direktive preloženo na leto 2016, to pa nam je zelo pri srcu, ker smo se vedno izrekali v, v korist nekega hitrejšega, bolj učinkovitega tempa glede na dogajanja na audiovizualnem prizorišču. In poleg tega pa naj vas opozorim tudi na vprašanje stvarjalne Evrope, za kar sem tudi poročevalka Hrvatska eh, v soočenju s komisarjem Navračičem eh, smo dobili eh, zagotovila, da bo to neka deljena, neko deljeno področje obravnave, ampak bi nas zanimalo razumeti bolje, kako boste konkretno organizirali to sodelovanje tudi z ozirom na finančni instrument, ki se bo uporabljal. Želeli bi dobiti tudi nekaj informacij o časovnici, potem pa drugo vprašanje, ki je relevantno za nas, so avtorske pravice. Eh, odbor Juri je pristojni odbor, ampak mi imamo tudi delovno skupino, ki eh, se ukvarja s temi vidiki znotraj odbora za kulturo. In torej eh, napredovanje na tem področju mm, je tudi predmet, ki nas izredno zanima. In naj izpostavim še dva vidika. Vprašanje digitalizacije kulturne dediščine, torej katere so perspektive za program Europeana. To je tema, ki smo jo večkrat povdarili na številnih naših sejah, zato da bo to res postal portal, Evropski portal za kulturo in še bolj občutljivo vprašanje, to so nove pristojnosti, ki so bile dodeljene eh, GD Connect eh, eh, in oduzete GD Connect kont, predvsem v povezavi z Euronews, ampak tudi z audiovizualnimi politikami. Vemo, da Euronews trenutno doživlja velike težave in eh, radi bi slišali, kako razmišljate o tem, kaj nameravate storiti. Potem pa še nekaj. Uh, ugotovili smo, da bo izobraževanje ena od prednostnih nalog v naložbenem načrtu eh, komisarja eh, oziroma predsednika Junkerja. Mislimo, da imamo poseben vidik, eh, ki je povezan z izobraževanjem, kar je povezano z našim področjem. To so naprimer sateliti in eh, zato bi nas zanimalo sodelovati tudi na tem področju. Radi bi vedeli, če ima komisija v zvezi s tem posebne predloge, ki jih bo eh, razvijala. S tem eh, sem zaključila. Želela sem podati samo nek splošni okvir za naše soočenje, ampak potem seveda prepuščam kolegom možnost, da postavijo še druga pomembna vprašanja in da poglobijo določene teme. Izvolite, gospod komisar. Liebe Spoštovana gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Najlepša hvala za povabilo v odbor in hvala za ta vsebinski uvod. Zavedam se, da je moja naloga v komisiji eh, takšna, da obsega pooblastila različnih odborov v parlamentu to velja tako za odbor ITRE, za odbor KULT, pa tudi za odbor za notranji trg, odbor za pravne zadeve in tako naprej. Vsa ta področja me zelo zanimajo. Naloge, ki jih razvijamo v komisiji, želimo uskladiti z delovanjem parlamenta. Naš odbor, oziroma naš, moj, moj kabinet bo delal zelo transparentno in želi posredovati vse analize, študije, vse predloge dokumentov, ki jih želite. Torej vse, kar komisija pripravi oziroma eh, kar je bilo pripravljeno z nalogom komisije, vse to lahko prejmete, se je dostopno tudi vam. Digitalni enotni trg želimo dokončati in dokončno razviti. Evropa je unija miru, Evropa je unija vrednot, istočasno pa je tu tudi um, unija, monetarna unija in enotni trg. Naš enotni trg pa ne bo mogel delovati v celoti, v primeru, da imamo tukaj še vedno določene meje, določene ovire za trgovanje, naprimer na področju eh, kmetijstva in tako naprej. Torej, ovire smo že porušili pri kmetijstvu, pri trgovanju z avtomobili in drugimi izdelki, še vedno pa obstajajo ovire na digitalnem trgu in te ovire moramo porušiti. Zaskrbljeno gledamo na trge v tujini, ZDA, Južna Koreja, Kitajska, saj vidimo, da imajo tam več napredka na tem področju, več novih um, služb in tako naprej, ampak tudi mi jih želimo ujeti. Želimo si namreč digitalno unijo in skupni digitalni trg. Kolega Ansip, komisar za enotni digitalni trg, bo maja eh, predstavil našo skupno strategijo za enotni digitalni trg. Že sedaj pa lahko vemo, kaj so ključni, ključni elementi za leti 2015-2016. Prvič. Um, okvirna direktiva oziroma uredba za varstvo podatkov. Verjamemo, da obstaja dobra možnost, da bosta svet in parlament do konca leta 2015 sprejela temeljno uredbo o varstvu podatkov. To uredbo je um, smo predlagali že leta 2012, do sedaj pa še ni bila obravnavana v okviru sveta. Sedaj pa upamo, da bo svet do konca leta 2015 to uredbo tudi potrdil. Potem imamo tukaj tudi direktivo za digitalne trge. Maja lani so se v parlamentu, ste se v parlamentu pogajali o tej direktivi in sam sem bil na sestanku z ministri, sedaj pa sem zelo optimističen, da bo latvijsko predsedstvo, predsedstvo še v februarju dobilo mandat za pogajanje o tem zakonodajnem aktu. Na to se lahko začnejo pogajanje z parlamentom. Tukaj je pomembna opredelitev neutralnosti omrežja, pa tudi časovnica glede izvajanja roaminga oziroma gostovanja v drugih omrežjih. Koordinirati pa moramo tudi um, razdelitev frekvenc. Opomba še ob robu. Direktiva za informacije o mreži je že na poti in to je pomemben enotni standard za evropsko varnost podatkov. Mislimo, da bi še pred eh, letošnjim poletjem lahko sprejeli to direktivo. Največji izziv pa predstavljajo avtorske pravice. Kot veste, imamo tukaj več direktiv, ki pokrivajo področje avtorskih pravic, ampak večina teh zakonodajnih aktov je še iz leta 2001, torej so že relativno stare. Prav zato smo zelo ambiciozni in želimo letos poleti ali letos v jeseni predstaviti nov zakonodajni predlog za moderno digitalno upravljanje varstva avtorskih pravic. Sedaj smo že upravili določene študije in analize na tem področju. Naslednji teden imam še celo vrsto okroglih mis in pogovorov z različnimi deležniki na tem področju. Torej, končno bomo imeli uravnotežen pristop vseh deležnikov, ki so udeleženi v tej verigi. Torej, ljudje, ki, um, ki imajo neka avtorska dela, se pravi avtori, glasbeni producenti, glasbeniki, ustvarjalci, umetniki, pa tudi novinari, ki pišejo naprimer članke v časopisu in raziskujejo te članke, komentatorji in tako naprej. To je prvi del verige. Potem imamo založnike, tiste, torej tiste, ki nekako izdajajo in prenašajo eh, intelektualna dela. Na koncu verige pa uporabnik. Ta si namreč želi čim več dostopa do avtorskih vsebin, tudi predvsem tistih, ki so na voljo na spletu. In zastavlja se vprašanje, kakšen dostop omogočamo našim eh, knjižnicam in znanstvenim inštitutom. In kako se dostop do teh avtorskih del plača. Namreč v primeru, ko nimamo več, eh, ko ta avtorska dela nimajo več vrednosti, potem lahko zamrejo. V tem primeru avtorska dela zamrejo in ne bo več sodobnih ustvarjalcev. Omejiti se bomo morali na Shakespearja, Schillerja, Werterja, torej stare klasike. Zakaj? Zato, ker moderna generacija umetnikov ne bo več ustvarjala. Preprosto zato, ker ne bodo mogli pokriti svojih stroškov za življenje in izgraditi svoje karijere, če ne bodo dobili pravičnega plačila za svoja avtorska dela. Torej, letos poleti ali v jeseni bomo predstavili zakonodajni predlog, naš cilj pa je, da bi, bil, da bi lahko vsak člen v miru predelali in z vami govorili o tem, kako najti to pomembno ravnotežje. Usporedno potekajo tudi različne, različni zakonodajni predlogi v posameznih državah članicah, naprimer v Španiji in tudi v Nemčiji. Pogosto pa vidimo, da, te, da ta nacionalna pravila ne pokrivajo celotnega področja. Velika IT podjetja, naprimer Google in Facebook, nacionalnih pravil namreč ne spoštujejo. Samo evropska zakonodaja na skupnem enotnem evropskem trgu bi lahko uredila to področje. Le naša zakonodaja in enotne evropske sankcije bi lahko uveljavljale zakonodajo na tem področju. Nekako zaskrbljeno ste omenili temo direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Zagotovim vam lahko, da sem zelo ambiciozen na tem področju in da poznam vaše pričakovanja. Poznam pričakovanja številnih poslancev, ki so na tem področju zelo angažirani. Še letos bomo naredili preverbo in prenovitev te direktive. Torej, še leta 2015 želim končati pregled direktive delovni program komisije verjetno ni bil dovolj ambiciozno zastavljen na začetku. Tam smo napisali, da moramo to končati do leta 2016, ampak sam mislim, da moramo to končati že leta 2015, torej letos. Potem pa vas bomo vprašali in skupaj bomo eh, izbrali, ali želimo narediti prenovo te direktive. Po začetnem mnenju, ki sem ga sprejel po pregledu, je mislim, da potrebujemo reformo na tem področju. In najkasneje v prvi polovici leta 2016 bi morali izvesti to reformo. Takrat bi komisija pripravila nov predlog, seveda za ciljem, da bi leta 2016 lahko začeli tudi razpravo v svetu in parlamentu na podlagi tega novega predloga komisije. Tukaj ne želim um, stvari nekako potisniti kasneje. Ne, v letos še želim preveriti to in leta 2016 pripraviti reformni predlog. Ta vam bo potem še leta 2016 predložen. Kar se tiče sredstev na področju kulture in digitalizacije sredstev, Torej, transformacija kulture v digitalni svet je za me zelo pomembno področje. Kljub temu, da imamo omejena proračunska sredstva, bomo to izvedli. Digitalna komponenta v inštrumentu Connect Europe je zelo znižena iz 9 milijard na 1 milijardo evrov. Ampak vseeno se bom potrudil, da bomo lahko preko naše posebne strukture in preko inštrumenta Connecting Europe, pa tudi drugih inštrumentov, našli neko rešitev za države članice in za občine. Namreč našo uh, kulturo moramo zagotoviti tudi v digitalnem svetu. Omenili ste tudi Junkerjev načrt. Trenutno se osredotočamo na dva ključna fokusa, na, dva, na dve točki. Predsednik Juncker poudarja digitalne naložbe. Torej, moj namen je, da s pomočjo tega Junckerjevega načrta ne bi gradili samo cest in novih tirov, ampak bi povezali in izboljšali digitalno agendo in tudi digitalno infrastrukturo. Trenutno potekajo konference o naložbah v infrastrukturo, seveda s pomočjo odbora regij, s pomočjo uh, udeležujejo se teh konferenc tudi telekomunikacijska podjetja, združenja in uh, sektorske organizacije. Pogovarjamo se o tem, kaj lahko storimo, da bolj hitro, kot je bilo načrtovano, izboljšamo digitalno infrastrukturo, široko pasovni internet in um, optična omrežja. To je eno. Druga stvar pa je usposabljanje in nove veščine. Mislim, da na leto ne potrebujemo samo 150 tisoč novih specialistov na področju informacijskih tehnologij. To je res, ampak potrebujemo več kot to. V tradicionalnem izobraževanju v srednjih in visokih šolah bi morali vključiti te veščine v program. Seveda se bom še pogovarjal z ministri o časovnih načrtih in tako naprej, tako da bomo dobili dovolj kvalificiranih ljudi na področju informacijskega sektorja. Ampak tukaj moramo posvetiti pozornost tudi navadnim ljudem. Namreč zvišati moramo digitalno pismenost naših državljanov. Trenutno razmišljamo o programih za socialno šibke, za brezposelne in tako naprej. Prav za njih želimo organizirati neke programe, ki bi jih lahko plačali s pomočjo kuponov za obisk takšnih izobraževalnih programov ne na primer eh, ljudskih univerzah, na gospodarskih zbornicah in tako naprej. Torej, sofinancirali bi te tečaje za digitalno izobraževanje in na tak način bi ljudje, ki ponavadi ne razmišljajo o tem, da bi pridobili digitalne kvalifikacije, lahko končno pridobili ključne temeljne veščine, ki jih lahko na to uporabijo, naprimer, ko delajo v trgovini, na blagajni ali pa tudi samo pri spletnem nakupovanju, včasih pa tudi pri industriji. Kot vemo, imamo tukaj internet stvari in zato ljudje potrebujejo dodatne tehnične informacijske veščine. Mislim, da moramo spodbuditi višanje veščin na področju informacijskih tehnologij in eh, spletnih tehnologij pri celotni celotnem prebivalstvu. Upam, da sem podal dovolj informacij, moja ekipa vam bo z veseljem podala tudi dodatne informacije, več informacij o študijah, ki jih izvajamo, odgovoril pa bom tudi na vprašanje. Hvala. Eh, ehm, Hvala lepa. Naj vam povem, da imamo na voljo še eno uro časa do petih, torej eh, lahko ostane komisar tu z nami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 nameravate olajšati v večji meri. Izvajanje mednarodnih eh, študij za uporabo modernih tehnologij. Mislite, mm, da bi morala da bi morala ta direktiva olajševati posvetovanja in izmenjave med znanstveniki. Pa še drugo vprašanje. Nam lahko še nekaj poveste o tem, kateri predlog je predviden v sklopu ok, uh, sporazuma TTIP v povezavi z avtorskimi pravicami, v povezavi z pravicami potrošnikov in v povezavi z digitalizacijo virov, naprimer muzejev, arhivov in tako dalje. Hvala lepa. Besedo ima zdaj gospod Lewers, 13 eh, prijav k besedi. Imamo jih bomo razdelili v dva dela, v dve skupini. Hvala lepa, gospa predsednica in dobar dan, gospod komisar. Vprašanje, ki bi ga želel zastaviti, je naslednje. Če komisija razmišlja o tem, da bi ukinila geoblokiranje znotraj, geobloke znotraj Evropske unije, kako mislite, da bi bolje ali slabše razpolagali s finančnimi sredstvi za ustvarjanje vsebin, digitalnih vsebin po celi Evropski unije, uniji? za odpravo teh blokov. Gospa Trupel. Vielen Dank, Herr Oettinger, für Ihre Ausführungen. Najlepša hvala, gospod Oettinger, za ta pojasnila. Štiri vprašanja imam. Sama sem ena izmed tistih poslank, ki jih resnično zanima nova prenovitev direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Sama namreč menim, da ta ni več eh, dovolj smiselna. Zanima me, ali tudi vi mislite na ta način, da bo treba to prenoviti. Poleg tega me zanima, katero opredelitev o neutralnosti omrežja razumete vi. Govorili ste tudi o Google in o dajatvah Google ali nekaj podobnega. Zanima me, kako si to predstavljate. Pa še nekaj. Kako boste zagotovili financiranje Euroneta? Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Adinolfi. Hvala, predsednica. Najprej naj vprašam komisarja, Kako je videti nova organizacija, nova sestava Evropske komisije, predvsem eh, v povezavi eh, s sodelovanjem med podpredsedniki in komisarji v primeru, ko se pristojnosti eh, v povezavi z resori prekrivajo kot v tem primeru? To je torej vprašanje, ki morda ni tesno povezano z, dan, dan, s temo današnje seje. Um, sicer uh, naj. Uh, povem, da me zelo zanima predvsem vprašanje avtorskih pravic, bi, že, bi se zarada poglobila v eh, dva vidika. Predvsem, kar zadeva eh, direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah, kajti v delovnem programu sem eh, ugotovila, da govorimo o ocenjevanju. Želela bi vedeti, kaj pomeni to ocenjevanje, ta evalvacija, kaj to pomeni konkretno. In potem bi rada vedela tudi, kateri bo naslednji korak na strani komisije. Glede e, nečesa, ki kar mi je zelo pri srcu, ker prihajam iz juga Evrope, bi vas vprašala, kako in seveda, če eh, tudi komisija razmišlja sploh o tem, kako nameravate zaščititi MSP-je, ki delujejo na področju storitev in audiovizualnih medijev, ki so pač tista podjetja, ki so naj, naj, bila najhuje zadeta zaradi krize. Kar pa zadeva avtorske pravice na podlagi tega, kar ste ravno kar povedali, na podlagi izjav eh, podpredsednika Ansipa pred nekaj dnevi, po katerih so pravice, avtorske pravice na, um, urejene razdeljene na preveč raznolik način v različnih državah članicah, kar preprečuje uresničitev digitalnega trga. Bi želela slišati od vas, ali bo predlog vključeval tudi harmonizacijo trajanja avtorskih pravic v vseh državah članicah Evropske unije. Na to bi vas želela tudi vprašati, kar zadeva pristojnosti posrednikov. Ali menite, da je primerno da uh, morajo um, odreditve o umiku uh, priti strani ene same, enega samega sodišča, ene same pravosodnega organa. In torej postavljam vam to vprašanje tudi v luči tega, kar se zelo pogosto dogaja, uh, predvsem v Italiji. In še nekaj, prej ste govorili o avtorskih pravicah in o gospodarskih aspektih, ki so povezani s tem, kako bi lahko mladi razvili svojo ustvarjalnost, če ne bodo um, razpolagali z ustreznimi nadomestili, z ustrezno plačo. Uh, seveda naj uh, pod, podčrtam, da je piratstvo vsekakor kaznivo dejanje. Kako nameravate pa vsekakor zaščititi uh, te kulturne vidike, naj bo to primer, naprimer, Walt Disneyja, ki je ustvarjal ustvaril svoj imperij eh, na podlagi eh, Grimovih eh, pravljic, ampak s tem, da je to spremenil v nekaj čisto popolnoma novega. Hvala lepa, prosila bi vas, da ste nekoliko bolj strnjeni pri vaših vprašanjih. Maura. Gracias, presidenta. Eh, gracias, señor Ettinger. Por... Hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala tudi komisarju Ettingerju za predstavitev, ki smo slišali. No, verjetno se boste, slišali, se boste strinjali s tem, da lahko pluralnost medijev zagotovimo tudi z digitalnim širjenjem vsebin. Ampak, če pogledamo samo, kakšne zakonodaje imajo določene države članice, naprimer Španija, ki je ravno kar oktobra sprejela zakon v zvezi s avtorskimi pravicami, ki je izjemno kontroverzen. In ta zakon um, nalaga dejatve, če želijo avtori uh, um, objaviti karkoli na internetu. Zanima me, skratka, kako nameravate zagotoviti to pluralnost medijev na internetu? Slišali smo, da, boste, da ne meravate predstaviti novo reformirano zakonodajo. Zanima me, kako boste to upoštevali. Hvala, kolega Ferrajen. In še gospa Ferrajen. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za to, da vas lahko vprašamo nekaj stvari. Sama tukaj vidim nekaj različnih težišč, o nekaterih ste že govorili, ampak dobro bi bilo še enkrat govoriti o avtorskih pravicah. Tukaj, kjer imamo teritorijalno načelo v primerjavi z celotno evropsko licenco. Mislim, da to nista dve nasprotujoči si zadevi. Poleg teritorijalne licence oziroma nekaterega um, teritorijalnega načina prodaje uh, teh zadev, bi lahko imeli tudi vse evropsko licenco, ki bi tako okrepila enotni trg. Zanima me, kakšno je stališče komisije do tega. Pa še nekaj. Poenotenje zakonodaje, predvsem na področju avtorskih pravic, je vsekakor pomembna. Zanima me, ali bo to komisija storila z uredbo ali z direktivo? To je pomembno vprašanje. Ali bomo to storili podobno kot pri varstvu podatkov, da bomo določene, te, določena temeljna načela zapisali v uredbi, druge stvari, ki pa so lahko bolj fleksibilne glede na države, pa bi zapisali v bolj fleksibilen del direktive. Pa še vprašanje glede TTIP-a. Zanima me namreč, kako boste umestili audioviz audiovizualne medijske storitve v okviru TTIP-a ali v razpravah z ameriškimi partnerji audiovizualni sektor drugače obravnavate. Zanima me, ukoliko je kulturno področje oziroma audiovizualno področje kot del evropske kulture tudi vključeno v vaše razprave z ameriškimi partnerji. tudi kar se tiče eh, vašega govora o izobraževanju na področju novih tehnologij, se mi zdi pomembno. Ampak tukaj ni dovolj, da poučujemo in usposabljamo samo učence, študente, potrebujemo tudi dobro usposobljene učitelje. Do problema pride namreč, ko imajo mladi več pojma o novih digitalnih tehnologijah kot pa njihovi učitelji. Uh, potem ne vemo, kako eh, se odreagira v takšni situaciji. Prav zato prosim, da se tukaj pospešeno razmišlja tudi o usposabljanju učitelju. Pa še nekaj, o čemer je govorila tudi kolegica. Videli smo, da so se zmanjšala sredstva iz Connecting Europe, pa tudi iz drugih sredstev. Na začetku ste povedali, da se boste zauzemali za to, da bi uh, Euronews in Europeana še naprej dobivala sredstva. Zanima pa me Euronet Plus. To je sistem, ki smo ga razvili zato, da bi radijski, radijske postaje lahko dostopale do širokega nabora novic, ki bi na to um, imele večjo širšo publiko. Uh, Lani smo to še uspešno umestili v proračun, ampak zanima me, ali lahko zagotovite, da boste to umestili v proračun tudi leta 2015 in 2016. Hvala. Mankino. Tako. V redu, kar nekaj vprašanj za komisarja. Izvolite, imate možnost, da odgovorite na ta prvi krok vprašanj. Izvolite. Ja- Najlepša hvala. Na podlagi jasnih pričakovanj držav članic, pa tudi na podlagi pripomp iz parlamenta, ima komisija namen narediti prioritete pri zakonodaji. To pomeni, da je bolje, da storimo manj, ampak vseeno izbiramo pomembne teme. Poleg tega želimo poenostaviti zakonodajne akte. Direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah je nekaj, kar bomo pregledali preverili, kje moramo narediti reforme, kje se je trg spremenil, kje so se spremenile tehnologije in tako naprej. Poleg tega bomo preverili, ali so stvari preveč zapleteno napisane, na katerih mestih imamo preveč birokracije. Zanima nas, kaj lahko poenostavimo. Še enkrat pa bi vam povedal, da po mojem mnenju dejansko tukaj resnično potrebujemo prenovo. ta pregled direktive bo še letos zaključen, pridobili bomo rezultat in naslednje leto v začetku letka bomo podali nove predloge na tem področju. Že sedaj eh, se pogovarjamo in imamo kontakt z različnimi televizijskimi in drugimi eh, ponudniki, tako da dobimo različna mnenja. Tukaj je ključnega pomena, da delujemo hitro in učinkovito. Če naprimer komisija naslednje leto marca ali aprila poda predlog, potem nima smisla, da tukaj čakamo še tri leta, dokler bomo sprejeli odločitev. V tem primeru bodo te, ti predlogi že zastareli čez tri leta. Namreč digitalni sektor se tako hitro razvija, da moramo imeti pravno veljavno um, direktivo, takoj, že čez eno leto, tako da bomo lahko čez dve leti imeli že spet novo prenovo in na ta način bomo imeli vedno zakonodajo, ki je v koraku s časom za novo tehnologijo. Na tem sektorju želimo dodati tudi nekaj različnih raziskovalnih projektov. Imamo namreč nekaj proračunskih sredstev za spodbujanje novih tehnologij na področju audiovizualnih medijskih storitev te lahko sofinanciramo tako, v, eh, tako pri javnih, kot tudi zasebnih ponudnikih televizijskih in radijskih storitev. Digitalni sektor zaenkrat ni bil eh, pomemben pri pogajanjih v okviru sporazuma TTIP. Varstvo podatkov pa je tukaj seveda zelo pomembno. v tem okviru je pomembno, da spoštujemo pravila za varstvo podatkov drug drugega. Kar pa se tiče uh, televizije, medijev, knjižnic in tako naprej, to ni nek podarek v naših uh, pogajanjih. Poleg tega nimamo mandata za pogajanje na tem področju. Po pravici vam povem, meni bi bilo najljubše, da, ta, da to področje Ehm, da imamo tukaj nekakšen javni mandat za to. Namreč to so naši, naše kulturne dobrine, tukaj ne gre za konkurenčnost, za gospodarstvo in tako naprej. In zato ne smemo ustvarjati nekakšnega gospodarskega pritiska na kulturno področje, ko se bosta ta dva velika trga združila. Pravkar smo slišali različne opredelitve in predloge opredelitev. Naprimer, določene formulacije iz parlamenta, iz držav članic, tudi strani komisije. Sedaj, ko začenjamo pogajanja med parlamentom in svetom, bomo morali o tem razmisliti. Upam, da bo svet še pred veliko nočjo podal mandat za pogajanja. zelo spoštujem predsedstvo Latvije in vidim, da se resnično posvečujejo te, posvečajo tej temi. Vidim, da bo tudi eh, kasneje luksemburško predsedstvo dejansko zelo resno vzelo to temo. Neutralnost v mreži je pomembna in z njo lahko znižamo diskriminacijo in na ta način resnično povežam, eh, povečamo neutralnost v mreži. Vprašanje pa je, ali gre tukaj samo za javne interese ali pa tudi za specializirane storitve. Pri javnih interesih imamo predvsem javno varnost, zaščito pred katastrofami in tako naprej. Tukaj smo vsi enakega mnenja. Kar pa se tiče specialnih oziroma specialističnih storitev, tukaj pa se mnenja delijo. Obstajajo argumenti, zakaj so specialistične storitve tudi v javnem interesu, ampak kot že rečeno, mnenja se delijo. Izračunanje dajatev, tukaj ste omenili Google, no tukaj še nimam jasnega dokončnega mnenja. Ključno vprašanje pa je, kako lahko dosežemo, da bi platforme, kot je naprimer Google, preprečili, da izkoriščajo avtorske pravice in zakonodajo na tem področju. Namreč tako se zastavlja vprašanje časopisov, lokalnih časopisov. Ali bomo jutri še potrebovali lokalne časopise, regionalne časopise, kulturne časopise in tako naprej. Seveda je jasno, da potrebujemo te vsebine, ampak vprašanje je, ali dejansko potrebujemo ta fizični papir, časopis sam še vedno rad berem časopis ob svoji kavi, ampak vem, da moj sin bere samo novice na svoji tablici. To pomeni, da se število naročnikov niža, ljudje namreč niso več naročeni na časopise, kot je bilo to včasih. Prodaja časopisov v kioskih se je močno znižala. Tudi oglasi za prodajo avtomobilov, prodajo nepremičnin v časopisih se je znižalo, vse to poteka preko spleta. Prav zato so naši, naši časopisi ogroženi in na to moramo reagirati takoj, čez pet let bo nam reče prepozno. Razmisliti moramo, kako lahko pomagamo novinarjem in založnikom, kako stabilizirati njihovo situacijo in kateri instrument, kakšne dajatve lahko uporabimo za njihovo pomoč. Vprašanje je tudi, kakšen instrument bo imel dovolj avtoritete, da ga bodo spoštovali ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi v tujini. V Nemčiji smo sprejeli eh, določen zakon za varstvo avtorskih pravic, ampak ta ni imel takšnega, ni prinesel takšnega rezultata, kot smo si ga želeli. Google in podobna podjetja bodo sprejeli in spoštovali samo vse evropsko zakonodajo. V tem primeru lahko namreč Evropsko sodišče in eh, druge evropske institucije sankcionirajo tako velika podjetja. Gospa Ferhajen, čisto prav ste imeli, naši pedagogi, naši učitelji morajo biti visoko kvalificirani in prav zato potrebujemo tudi za njih dodatne izobraževanje na tem področju. Današnji 14-letniki namreč ponavadi vedo veliko več od učiteljev, kar se tiče uporabe aplikacij, tablic in tako naprej. Pasivna kompetenca pri informacijskih storitvah je pri mladih zelo visoka, ampak vseeno se zelo malo ljudi odloča za to, da bi to študirali. Mladi, ki imajo veliko veščin na računalniku, na tablici, prav njim moramo približati študij informatike. Pripričati jih moramo, da to Eh, študirajo, ne pa da imajo te veščine in potem študirajo pravo, medicino ali kaj drugega. Potrebujemo več študijskih mest na tem področju in več ljudi, ki bodo to študirali. V tujini, v tujini imajo namreč več študentov in več ekspertov na tem področju in prav zato eh, imajo več možnosti za razvoj in inovacije v tem sektorju. Potem ste me vprašali še, gle, še, še glede Euronews in Euronet. Sam sem prepričan, da potrebujemo evropsko javnost. Zaradi določenih jezikovnih ovir sedaj taka skupna javnost še ne obstaja in prav zaradi tega so te storitve izjemno pomembne. Ponujajo namreč nabor informacij, nabor novic, ki so relevantne za celotno Evropsko unijo in zato so zelo pomembni. Torej, nekaj informacij na Euronetu je vedno dostopnih vsem radijskim in televizijskim oddajam po Evropi. Ko Euronet objavi novico, jo lahko slišite v različnih jezikih, v različnih regijah in različnih državah. To je namreč mogoče zato, ker jo različne postaje prevzamejo in na ta način se enotna sporočila pošiljajo po celotni Evropi kolegico Georgijevo se bom torej pogovoril, da bi imeli vsaj enako količino sredstev na tem področju, če ne višja sredstva, saj so zelo pomembna za enotna sporočila v medijih po celotni Evropski uniji. Vprašali ste mi, se me tudi, kakšno je razmerje med kolegom Ansipom in mano. Imamo zelo dober odnos. Če ljudje želijo sodelovati, potem takšno sodelovanje vedno tudi uspeva. sam sem uh, odgovoren za generalni direktorat Connect, Connect ki deluje na področju eh, digitalne agende in tako naprej, pa eh, DG Digit, ki govori o hrambi podatkov in tako naprej. Sestanki za tema generalnima direktoratoma in priprava dokumentov za njimi, to so moje naloge moja odgovornost. V primerih, ko pa moje delo posega tudi v področja drugih komisarjev, naprimer pravne zadeve, notranji trg, industrija in tako naprej. No, v tem primeru se povežem z kolegom Ansipom, ki deluje kot nekako kot moderator usklajuje moje predloge z predlogi drugih komisarjev, tako da skupaj ustvarimo koherentno politiko in ne eh, predloge, ki bi si nasprotovali. Jutri imam dva sestanka, v katerih bo kolega Ansip prisoten in povabil bo kolege, ki so soodgovorni za digitalni enotni trg sam bom deloval jutri predvsem glede enotnega trga telekomunikacij in avtorskih pravic. Zato bom odgovoren za to, da se avtorske pravice vključijo v zakonodajo. Kolega Ansip pa bo moderiral tako, da bo posredoval z predlogi drugih kolegov. Sam bom te informacije na to posredoval direktor, generalnim direktoratom, za katere sem pristojen in vsi bomo vedeli, kaj počne posamezen del komisije. No, kar se tiče avtorskih pravic, tukaj sem odprt glede tega, ali bomo imeli uredbo ali direktivo. Definitivno mislim, da bolj podrobno, ko gremo, bolj fleksibilni moramo biti in v tem primeru res potrebujemo direktivo. Če pa želimo zakonodajo, ki bo enaka v vseh državah članicah, ki bo obvezujoča, potem je seveda bolje, da izberemo uredbo kot zakonodajni akt. Za konec pa še nekaj glede pravnih avtoritet in urejevanja. Zame bi bilo najbolje, če bi imeli pri digitalnem enotnem trgu enega nadzornika in enotno zakonodajo. Ampak pri realizaciji te politike, bodo države seveda zelo sodelovale, ampak verjetno ne bodo želele prepustiti pooblastil za nadzor svojega digitalnega trga na evropsko raven. Zato mislim, da je dovolj, če tukaj dosežemo dovolj nekakšno boljšo stopnjo usklajevanja. No, če sedaj primerjam z svojo prejšnjo vlogo, je ta agencija ESR imela višja, višja pooblastila za usklajevanje um, nalog. V primerjavi s tem je trenutna, trenutni organ Derek dejansko nekakšen krok ljudi, ki se pogovarjajo o pristojnostih, ampak nima veliko pristojnosti. Prav zato se bom zauzemal za to, da se pristojnosti Bereka povečajo in da bodo dobili več možnosti za regulacijo in zakonodajo na tem področju. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod komisar. Imamo še osem Eh, poslancev, ki se je prijavilo k besedi, zato bi vas prosila, eh, da se držite ene minute in pol, največ dveh minut. Žino najprej, na to pa gramatikakis. Merci, monsieur le commissaire. Je crois que vous avez... Hvala, gospod komisar. Mislim, da ste briljantno odgovorili na to vprašanje. O vprašanje mislim, da je odgovora, odgovori, odgovarjati na takšna, odgovarjati na to vrstno vprašanje težko in dobro, vas je, dobro mi je uspelo. Nekaj je vprašanj v zvezi s avtorskimi pravicami. Povedali ste, da imamo kar nekaj direktiv in da bi jih morali um, spremeniti, morda združiti v eno direktivo. Kaj pa, če bomo imeli zdaj samo eno direktivo o avtorskih pravicah? V tem primeru me zanima, če bi lahko naš francoski sistem avtorskih pravic nadomestili z evropskim sistemom za avtorske pravice, tako da bi lahko zagotovili pravično plačilo vseh avtorjev, ne glede na to, ki so v Franciji, Španiji in tako naprej. Skratka, um, bi lahko vzpostavili neke vrste evropski sistem avtorskih pravic, potem pa drugo vprašanje je prenosljivost. To je tudi povezano s digitalnimi vsebinami, uh, To bo izjemno pomembno vprašanje tako za komisijo kot za parlament, pa še nekaj na koncu. Pravno gledano, sta parlament in komisija. Zanima me skratka, kako, lahko, kako se lahko lotimo to vrstnih vprašanj nove zakonodaje v povezavi z um, novimi tehnologijami. torej gre za tako vsebine, kot za, kot za digitalne vsebine, kot za pravna vprašanja glede prenosljivosti. Tudi to vrstno vprašanje so izjemno pomembno. Še enkrat najlepša hvala in vam čestitam za predstavitev. Prego. Kolega Demekitakis. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zelo zanimivo je bilo slišati to, kar je povedal eh, komisar. Dobrodošli med nami, gospod komisar. Veliko tem ste pokrili in jasno opredelili tudi časovnico, kar je izjemno koristno. Za trenutek bi želel pokomentirati vprašanje avtorskih pravic. Mislim, da prihaja do neke vrste kolizije, konflikta med uporabniki in avtorji in pogosto do tega konflikta prihaja zaradi tehničnih podrobnosti. Vsak avtor želi imeti kar se da veliko dobička zaradi svojega dela, ampak omenili ste že težavo, ki se tu postavlja. Sicer, kako vzpostaviti neke vrste ravnoteže med različnimi igralci, med različnimi uh, situacijami na tem področju. Skratka, med uh, uredniki, uporabniki, um, avtorji, vsak ima pač svojo vlogo v današnjem svetu in zanima me, kako bi lahko vzpostavili neko ravnotežje med temi različnimi akteri. Zanima me tudi, kako boste pojasnili, kakšna je vloga posrednikov pri tem. Hvala. Il collègue euh, Kiuchuk. Voilà, les pains, gospod Kiuchuk. Thank you, Chair. Mr. Commissioner. Hvala, predsednica. Spoštovani gospod komisar, najlepša hvala, ker se, ker se danes, ker se danes tu z nami. Tudi vi ste razlog, zakaj so e-veščine postale tako zelo pomembne v razpravi. Statistični podatki, ki jih je zbrala komisija, kažejo, da nam primankuje tam okoli 700 tisoč kvalificiranih strokovnjakov na področju IKT-ov. Komisija, prejšnja komisija je že sprejela ukrepe, kot so um, digitalna agenda in tako naprej, ampak še vedno imamo neujemanje med ponudbo in popraševanjem za to vrstne spretnosti in to vrstne delovna mesta. Zanima me, kakšne ukrepe namerava komisija še sprejeti? sprijeti, zato da bi se lotila tega deficita na področju tovrstnih eh, delovnih mest. Najlepša hvala, kolega Mišelc. Ja, eh, Najlepša hvala, komisar, za ta pojasnila. Prejšnji teden smo imeli v, v našem odboru poročilo o filmu eh, v digitalni dobi. V tem poročilu piše, da je bilo do sedaj uh, digitaliziranih le 1,5 odstotka eh, filmov v Evropi. Prav zato mislim, da bodo, bo imelo varstvo avtorskih pravic v prihodnosti veliko, velik pomen. Poleg tega pa je pomembno tudi arhiviranje filma in digitalizacija filma. Film je živa zgodovina In kot ste že govorili o evropski javnosti, film je pomemben za nekakšno spodbujanje evropske javnosti. Zato me zanima, kako bo Evropska komisija poenostavila varstvo avtorskih pravic in kakšen bo konkreten predlog, kakšna oblika predloga za varstvo avtorskih pravic, predvsem na področju um, filma.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 kot vemo, ima že tam 87 odstotkov vseh um, kinodvoran, že ima opremo za digitalno predvajanje filmov, ampak kar nekaj jih uh, še nima zlasti v Romuniji in v manjših mestih v Evropski uniji. ampak včasih je to vrstna digitalna oprema pravzaprav edini način, kako zagotoviti dostop do um, določenih kulturnih del. Za te manjše kinodvorane pa je ta digitalna oprema izjemno draga in pogosto nimajo sredstev, da bi si lahko privoščili to vrstno tehnologijo. Tako da imamo vprašanje v zvezi s tem. Zanima me, če komisija iz programa Media namerava nameniti določena sredstva za to, da bi končali s eh, tem procesom digitalizacije kin in vran v Evropski uniji. Zanima me, kako, bi, kako, kako bi lahko zagotovili, da bodo vsi imeli digitalno opremo, zato da bi to preprečili. Najlepša hvala, gospod eh, Zadovjeski. Predsednica, panie komisarzu, przede wszystkim chcę pogratulować ambitnego planu rok 2015. Hvala, gospod komisar. Čestitati sem vam želel za ta izjemno ambiciozni načrt za leto 2015. Vemo, da ne bo lahko, ampak bomo držali pesti. Tri vprašanja imam. Prvič, časovnica za sprejemte zakonodaje. Ja, situacija je pač takšna, da je tehnologija vedno en korak pred zakonodajo. Zanima me, kako upoštevate spremembe pri Galileju, Kopernikusu in podobnih programov, ki se načrtujejo do, do leta 2020. Zanima me, če boste poskušali zmanjšati ta razkorak med tehnologijo in, tehnologi med tehnologijo in zakonodajo. Potem pa še to, kar je povedala ena izmed kolegic. Tudi pogajanja v zvezi s te tipom so izjemno pomembna in zanima me za kakšne oprostitve, za torej kakšne izjeme se nameravate boriti v sklopu tega uh, sporazuma. To je izjemno aktualno vprašanje trenutno. Potem pa tretje vprašanje, gostovanje, roaming. To je za mlade izjemno pomembno. O tem ste že govorili, ko ste prvič predstavili svoje prioritete za leto 2015 in zanima me, če ste optimistični glede uh, um, gostovanja. Zanima me, kakšne cilje menite, da bi lahko dosegli za to, da bi znatno znižali stroške gostovanja. In ena zadnja, še povem, da držim pesti za to, da bi uresničili vse cilje, ki so izjemno ambiciozni. Najlepša hvala. Julie Ward. Um, thank you very much, Commissioner. Najlepša hvala, komisar. Uh, ta tema je zelo kompleksna in tehnična. Imam pa bolj filozofsko vprašanje, pa kljub temu izjemno resno. Vi ste komisar za, digitalni, za digitalno gospodarstvo in za digitalno družbo in zanima me, kako bi to zvenelo, če bi bili vi komisar za družbo in digitalno gospodarstvo. Skratka, če bi samo zamenjali vrstni red vašega portfelja. Ehm, veliko slišim o trgih, kulturnem sektorju in tehničnih eh, pravilih. Eh. Nič pa nismo povedali o ljudeh in o naši, naši družbi. Omenja se samo kibernetska varnost in pa varovanje podatkov in tako naprej. Tako da se mi zdi, da smo ta, ta, ta vidik malce zanemarili. Omenili ste tudi podporo kulturnemu sektorju, ampak pravzaprav govorite o preteklosti, o tem, kako bomo um, zavarovali že obstoječo kulturo, ne pa o tem, kako bi lahko razvijali novo, kako bi uh, zagotovili neke inovacije in podobno. Zanima me, če lahko zagotovite neke novo ravnotežje v svojem portfelju, zato da bi bil boljši za družbo kot tako. Grazie per questa domanda, eh, Giulia. E ora... Lepa za vaše vprašanje, Giulia, ta kolega Todeski.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 kompliciran, kompliciran težak, ampak zelo lep, tako da bi vse želel pozvati, ne se naučijo polsko. Tudi danes bom sam govoril polsko, lahko bi govoril angliško ali nemško, ampak bom kljub samo govoril polsko. Najprej imam eno splošno vprašanje. Še pred, na, pred nedavnim so evropski mediji napovedali, oziroma povedali, da, uh, v, da na finskem ne bodo več otrok učili, kako pisati na roko in da bodo otroci se naučili samo še tipkanja. To je eden izmed mnogih primerov, ki kažejo to, kako pomemben je razvoj interneta. Vsak tehnološki napredek je sicer izvrsten, ampak uh, včasih tudi omejuje človeške zmogljivosti. Vemo, da digitalizacija ni vedno pozitivna za kulturo, včasih tudi škoduje. To bomo videli samo že, če pogledamo, naprimer, kaj se dogaja na socialnih medijih. Zaradi to vrstnih raz, um, razprav na socialnih medijih so včasih javne razprave, včasih uh, veliko manj zanimive. In vas kot komisarja sem želel vprašati, kako vi dojemate to, to tradicionalno eh, kulturo knjige in tako naprej, to tradicionalno dediščino. Knjige so nezanemljive, naprimer. Ehm, prav tako me zanima oziroma tudi menim, da pač nekega učitelja ne moremo kar tako zamenjati z zaslonom. To so pač neke veščine, neke spretnosti, ki bi jih morali ohraniti. Seveda morajo eh, učitelji obvladati internet, nove medije in tako naprej. In to ste tudi vi sami entuzijastično zagovarjali. Hkrati pa mislim, da ne bi smeli pozabiti, na branje, pisanje, v tem tradicionalnem pomenu besede, da so tudi te dve eh, veščini izjemno pomembni. Menim, da bi morali znati ohraniti določene spretnosti, veščine, tudi kakovosten tisk, naprimer. jaz spremljam situacijo v Nemčijo in moram reči, da Nemčijo občudujem v svezi s tem. Zdaj je prav, da govorimo o razvoju digitalnega trga, ampak zavedati se moramo tudi omejitev tega trga. Potem pa še drugo vprašanje, ki je morda malce manj splošno. Omenili ste avtorske pravice. Prejeli smo zahteve iz različnih, eh, strani, različnih deležnikov, katere skrbi to, da bomo nekako šibili sistem um, avtorskih pravic na nacionalni ravni. Skratka, nekateri sogovorniki, naši sogovorniki se bojijo, da bo prišlo do neke vrste monopola in sicer, da bi naprimer američani povsem dominirali uh, naš eh, kinematografski trg. Zna se torej zgoditi, da bo par večjih podjetij oziroma agentov posem dominiralo evropski trg in to mislim, da bi znalo ogroziti tudi to našo bogato kulturno dediščino v Evropski uniji. Skratka, zanima me, če tudi to vrstne pomisleke upoštevate, ko pripravljate nove direktive? Imate pred očmi tudi te vrednote, ki jih kaže ohraniti in obraniti? Upoštevati eh, kulturno raznolikost? Zadnji na vrsti kolega Diakonu. Usmedena predsednica. Šijev, šijev na Češmo sura. Uh, eh, ama... Najlepša hvala. Ja, tudi jaz imam zelo podobno stališče kot to, kar smo ravno kar slišali. Tudi mene skrbi ta euforija glede nove tehnologije, ki zna na kocko postaviti to, kar že obstaja, kulturo, ki jo že imamo in ki je izjemna kakovostna. Ravno kar je bila omenjena knjiga, knjiga kot pač nosilec podatkov. Ampak tehnologija je pravzaprav ja, samo nek nosilec podatkov, to ni vsebina sama po sebi, ampak samo uh, nek nosilec podatkov. Kultura je pa tista, tisto, s čimer se mi kot evropejci tudi identificiramo. Naj na kratko omenim neko drugo srečanje, ki smo ga imeli z vami, gospod komisar. Takrat, ko smo imeli obravnavo, oziroma zaslišanje z um, vami, predne ste bili imenovani za komisarja in vi ste omenili, kako uh, kakšno moč um, so imeli kin, kino dvorane v času vaše mladosti, da so se tam mladi srečevali, pogovarjali in tako naprej. In mislim, da zdaj nekako poskušamo pač modernizirati kino dvorane, ampak zagotoviti moramo, da bodo te stare vrednote še vedno zelo visoko na agendi, naprimer knjige v tiskani obliki in tiskan časopis in tako naprej. Imam pa tudi konkretno vprašanje. Omenjen je bil forum evropskih filmov. In to je neke vrste beli kit, po, na, po mojem mnenju. Ne vemo točno, kako bo se skupaj izgledalo, ko bo enkrat skočilo iz vode. Tako da me zanima, če mi lahko, povedat, če mi lahko poveste, kako Kako naj si predstavljamo ta forum, kakšno obliko bo v končni fazi prevzel? Hvala. Eh, Diakonu mi pare, ki si lepa, gospod Diakonu, mislim, da so vas povprašali po kar nekaj poglobitvah, zdaj imate na voljo še približno 20 minut za vaš odgovor. Izvolite. Najlepša hvala. Pripričan sem o tem, da ima evropski film prihodnost. Na tem mestu moramo še naprej dodelati in optimirati našo strategijo v sodelovanju z državami članicami. Seveda, že sedaj veliko delamo na tem, da bi bil evropski film kulturna dediščina, kulturna dobrina. To spodbujamo na evropski ravni v določenih državah članicah med, na to področje spadajo javne radijske in televizijske postaje, ki v, dev, ki v številnih državah članicah um, se financira preko različnih sredstev, pa ne samo pristojbin. In v zadnjih letih smo nekako sprejeli ta dvojni um, način financiranja kljub temu, da to morda negativno vpliva na konkurenčnost. Ampak na ta način smo želeli zakodoviti kakovost javnih televizij in radija. To pa bo delovalo samo, če bo do javne postaje tudi razumele svojo nalogo pri tem, da morajo zagotavljati kakovost. Ne pa samo, da tekmujejo pri številu gledalcev in se prijema, primerjajo z zasebnimi postajami. Izrazili ste številne skrbi glede tega, ali tehnologija ne predstavlja tudi velike nevarnosti. Seveda predstavlja nevarnost, to sploh ni vprašanje. Vseeno pa mislim, da tehnike ne moremo prepovedati. Lahko pripravimo pravila za uporabo te tehnologije, ne moremo pa je prepovedati. Pred osmimi leti, naprimer, še nismo poznali iPhona. Prepričan sem, da se bo digitalna revolucija še pospešila. V naslednjih petih letih bo tehnika, razvoj eh, tako programske kot tudi strojne opreme napredovala toliko, kot je, kot je napredovala v zadnjih desetih letih. Torej, tehnologija in razvoj tehnologije se bo pospešil. V pogovoru z zagonskimi podjetji vidimo, da za tem stoji velika mera kreativnosti, ustvarjalnosti, želje po inovacijah, seveda pa potrebujejo tudi financ, financna, sre, finančna sredstva. Torej, hitrost inovacije se bo pospešila. Na nas pa je, da tukaj pripravimo pravila za uporabo teh tehnologij, naprimer zaščita mladih. Tukaj imamo direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah in v okviru te moramo govoriti o zaščiti mladih. Na ta način moramo vsaj otežiti mladim, da dostopajo do pornografskih vsebin, zelo nasilnih vsebin, vsebin, ki vključujejo kriminalno vsebino in tako naprej. Po mojem mnenju je tema zaščite mladih in otrok izjemno pomembno področje, ki ga moramo vključiti v direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Pri uporabi tablic me ne skrbi toliko branje kot pisanje. Vseeno je, ali berete na papirju ali na tablici. Vsebina, ki jo dobite, je enaka. Ko pa gre za rokopis, se pravi pisanje povezanih eh, črk. Tukaj pa lahko to peša v primeru prevelike uporabe tehnologij. Rokopis je kulturna dediščina in uspodbuja ustvarjalnost. Namreč pri pisanju je potrebno razmišljati. Ko pišete na roko, bolj natančno razmišljate o tem, kaj boste napisali, kot pa takrat, ko nekaj natipkate na računalniku ali na tablici z različnimi kraticami, z posameznimi znaki in podobno. Morda se to sliši konzervativno, ampak takšno je moje mnenje. Sam se bom zauzemal za to, da bi v šolah še naprej spodbujali rokopis in to od prvega razreda in rokopis razvijali kot pomembno veščino mladih mislim, da tukaj ne bi smeli opi, opustiti te veščine. Morda čez 20 let rokopis ne bo več v uporabi, ampak sam menim, da je v postopku, v delovnem postopku, rok, zapisek, ki je napisan na roko, zelo pomemben. Ne, naprimer, nekaj zabeležimo in potem to posredujemo kolegu. To je bolj pomembno kot pa nek, neko poročilo napisano na računalnik v državah članicah, ki v Moramo zagotoviti, da v šolah, predvsem v osnovnih šolah, ne bomo opustili rokopisa. Zauzemam se za vse evropsko definicijo avtorskih pravic, vprašanje pa je, kako daljnosežna bo ta opredelitev. Naj podam primer. V primeru, v primeru da nek pesnik ali glasbenik uh, v moji regiji, Baden-Württembergu, napiše neko pesem. Govori o lepotah eh, švabske pokrajine in verjetno ta pesem nikoli ne bo prišla do Estonije. V primeru, da imajo intelektualna dela samo regionalni karakter in nimajo ciljne publike čez mejo zaradi svoje vsebine in jezika in tako naprej, potem lahko v tem primeru rečemo, tukaj velja načelo subsidijarnosti, v tem primeru ne želimo evropskih pravil za zaščito avtorskih pravic in tako naprej. V tem primeru bi lahko to storili. Ampak, ko gre za čezmejne, čezmejna avtorska dela, pa je drugače. Vprašanje pa je, kaj se zgodi z internetom. Naprimer, na YouTubu lahko kakršne koli pesmi najdete in tudi prenesete. Včasih smo imeli eh, vinilske plošče, ki so se prodajale v posameznih državah. Oseba, ki je prekopirala ploščo, je s tem naredila prekršek. To smo vseeno počeli, ampak bil je prekršek. Torej, včasih so se plošče prodajale, to je bil izdelek, ki se je prodal v trgovini in oseba, ki je avtor tega avtorskega dela, je dobila odstotek od prodaje. Kaj pa bomo naredili v prihodnosti? Mislim, da moramo kontaktirati YouTube, Google in tako naprej in jih zadolžiti za to, da bodo zračunavali nek odstotek za prenašanje avtorskih del iz interneta, ter odstotek tega dobička posredovali tudi eh, avtorju tega avtorskega dela, naprimer pesniku, glasbeniku, kogarkoli že. Če nam tega koraka ne bo uspelo storiti, potem v prihodnosti ne bomo imeli umetnikov, ki bi ustvarjali eh, svoja avtorska dela. Namreč altruističnih umetnikov v večini ni ljudje pač moramo egoistično razmišljati o tem, kako bi s svojim delom lahko zaslužili, da bomo prehranjevali svojo družino, ustanovili dom in v bistvu izgradili svojo kariero. Skupaj z državami članicami in Evropsko industrijo za informacijske tehnologije ter Telekom želimo najti dogovor za več študijskih mest. Analiza je pokazala, koliko specialistov z informacijske tehnologije potrebujemo v letih 2020, 2030 in tako naprej. Izračunali smo, koliko študijskih mest že imamo in koliko jih bomo potrebovali. No in potem moramo v države članice in jih uspodbujati, da naredijo več študijskih mest, tako da bomo v Evropi končno imeli dovolj usposobljenih ljudi za te veščine. Lahko pa tudi eh, nadaljujemo z politiko Blue Card, tako da bomo imeli več kakovostnega priseljevanja. Kako bomo prepričali nekega mladega Indica, da se priseli v Evropo in ne v Ameriko, naprimer. In zakaj ta Indijec ne pride v Evropsko unijo? Zato, ker mora spoštovati različna pravila za hrambo podatkov, ker ni enotnega digitalnega trga v Evropski uniji in tako naprej če mora zagonsko podjetje upoštevati 28 različnih zakonodaj na področju varstva avtorskih pravic, potem je to preveliko breme. Zaradi tega gredo zagonska podjetja naravnost v ZDA, kjer vsi govorijo enak jezik, imajo enotni trg, ki dobro deluje in enotne, enotno zakonodajo. Enotni digitalni trg je ključnega pomena za to, da uspodbudimo priseljevanje usposobljenih Eh, strokovnjakov. Govorili ste tudi o tem, da smo morda že prepozni. Res je, prav zato pa moramo biti dovolj ambiciozni, da bo svet čim prej dobil um, mandat za to, da sprejme te zakonodajne akte. Ponavadi pride do zaostanka zato, ker se države članice ne strinjajo z evropeizacijo varstva podatkov na evropski ravni. Seveda, do takrat, ko ni prišel Snowden za svojim razkritjem. Takrat se je veliko, ljudi, veliko držav odločilo za spremembo mnenja. Tudi Nemčija. Sprašujem vas, spoštovani kolegi, ali ste pripravljeni na evropeizacijo digitalne zakonodaje? Da ali ne? Ministri v državah članicah, ki so zadolženi za gospodarstvo in digitalno gospodarstvo, po mojem mnenju ne bi smeli več delovati na prvem mestu v državi, ampak na prvem mestu v svetu in parlamentu. Torej, sodelovati bi morali z evropskimi inštitucijami veliko bolj. Torej, zmagali bomo šele, ko bo ta zakonodaja poenotena na evropski ravni. Do takrat pa ne. Digitalna strategija je verjetno ena izmed najbolj pomembnih tem, kjer potrebujemo več Evrope. V nasprotnem primeru Google ne bo spoštoval nacionalnih zakonodaj in nacionalnih avtoritet. Kar se tiče te tipa, tukaj bi rekel, da ta sektor film, mediji, izobraževanje, elektronska kultura, elektronske knjižnice in tako naprej, to po mojem mnenju ne spada v mandat pogajanja za TTIP. Gre za javne interese, temeljne storitve, vprašanje kulture. In prav zato bi morali to čim bolj oddaliti od TTIP-a in pogajanj. Zaenkrat TTIP tudi ne vključuje teh sektorjev v svojo strukturo. Sedaj pa še roaming gostovanje. Poročevalo iz decembra je imelo, vključevalo pametno analizo. Roaming je pomemben in ključnega pomena. V enotnem trgu namreč ne moremo imeti čezmejnih pristojbin. Če danes v Ahnu v Nemčiji telefoniram v Garmisch-Partenkirchen. Je to 5 km um, zračne linije. Če iz um, Švedske kličete na Dansko, je to 30 km, ampak stroški za ta telefonski klic pa bodo veliko, veliko dražji kot v notranjem prometu enotni trg je relevanten samo v primeru, da roaminga ni več, da je tukaj to izenačeno. Naše nacionalne meje so še iz časov Napoleona, Dunajskega kongresa, konference iz Vrsaja in konference iz Jalste po drugi svetovni vojni. Napoleon pa seveda ni razmišljal o digitalni komunikaciji. Takrat so imeli depeše, mogoče poštne golobe, kurirje in kaj takega. Prav zato so bili, bile pomembne meje, ampak v digitalnem gospodarskem prostoru in v današnjem času digitalnih interesov meje tukaj nimajo nič iskati. Ta izraz digitalno gospodarstvo in digitalna družba, to je bila moja zamisel in zelo pomembno se mi je zdelo, da imamo tudi v digitalnem aspektu ta pojem družbe, digitalna družba. Zato, da lahko upozarjamo na priložnosti in nevarnosti v tem vidiku. Tukaj ne gre samo za tehnično revolucijo, ampak tudi za družbeno-politični izziv. V tem kontekstu govorimo o izobraževanju, o ozaveščanju glede nevarnosti na spletu. Pozorni moramo biti, katere podatke objavljamo na spletu. Ko uporabljamo Twitter, Facebook, WhatsApp, moramo biti zelo previdni in zavarovati svoje osebne podatke. Prav zato sem izbral ta pojem digitalna družba, ki mi je bil zelo pomemben. Hvala. Hvala lepa, eh, komisar. Oproščam se, ampak eh, moramo eh, predati besedo še gospodu Morganu. Čisto na kratko vam bo zastavil še eno vprašanje. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, komisar. Jemljem na znanje to, kar ste večkrat ponovili tekom vaše predstavitve o vaši nameri, da pospešite tempo v povezavi z direktivo, ki jo je treba sprejeti v zvezi z audiovizualnimi storitvami, kot tudi v zvezi z reform avtorskih pravic in pravic intelektualne lasnine. In torej eh, gre namreč za, za eh, pospeševanje, ki, zaradi katerega vse postaja zastarelo predvsem na področju audiovizualnih storitev. V povezavi z TTIP-jem, o katerem se pogajamo, eh, mislim, da bi bilo relevantno razumeti, če bo prišlo do ta take pospešitve, zato da pride do nove reforme direktive pred ali po, eh, glede na to, da eh, ta pogajanja pač potekajo. Kako se to dvoje ujema, eh, pogajanja in reforma? Ne bi si želel, da bi se znašli v težavah, ker ne bomo ali pravočasno pripravljeni oziroma ker ne bomo znali se odzvati na to, kar zahtevajo sogovorniki v pogajanjih oziroma obratno da bi preveč kasnili. Eh, in še nekaj, eh, vi eh, dobro veste, kako je vse to relevantno za delovna mesta, kako je ustvarjalna kulturna industrija lahko pomembna v Evropi. Zato bi samo podal en poudarek. Po Eh, naša poslanska pozornost je namenjena eh, več kot petim milijonom ljudi, ki delajo v eh, tej panogi in tudi bogatstvo, ki ga ustvarjajo, je zelo relevantno za evropski kontekst. Hvala lepa, zdaj pa predamo besedo komisarju. Najlepša hvala. Ja, pospešenost posvetovanje ni površnost. To bo temeljito posvetovanje, ampak pospešeno. Naj podam um, primer. Temeljna direktiva o audiovizualnih zadevah je iz leta 2012. V naslednjih dveh letih je potekalo veliko manj dela kot v zadnjem, zadnje pol leta. Svet je v zadnje pol leta dosegal veliko več napredka kot v celotnih dveh letih prej. Pa še en primer. V parlamentu ste že govorili o direktivi za enotni trg komunikacij. Govorili ste o roamingu, o neutralnosti omrežja in o tem ste se odločali maja 2014. Dejstvo, da svet še ni odobril mandata za to, sedaj smo že skoraj eno leto za tem, to ni prav po mojem mnenju. Prišlo je do prevelike zamude in tega si ne bi smeli dovoliti. Že septembra bi lahko svet dal mandat za pripravo predloga in danes bi lahko imeli kompromisne smernice, ali pa direktive glede roaminga in glede neutralnosti omrežja. Prav imate, da se sedaj jezite, vi ste namreč to že sprejeli, ampak ni bilo še mandata za to, da bi lahko to naredili. Torej, kaj jaz želim? Temeljito, ampak hitro delo. Pri digitalni a, a, eh, direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah sem, ste lahko gotovi, da bomo prenovo dokončali do leta 2015 in Najkasneje spomladi naslednjega leta 2016 bom podal reformni predlog glede novih vsebin in reformulacije te direktive. Predvsem tudi, kar se tiče tehničnih sprememb in tehnoloških sprememb, ki se navezujejo. Upam, da bomo potem čim prej konec leta 2016 ali v začetku leta 2017 imeli veljavno novo direktivo. Torej, najlepša hvala in nasvidenje. Lepa gospod komisar za vašo razpoložljivost, za poglobljene odgovore. Naj povem, da zelo cenimo uh, eh, bodi si eh, potrditev, da je kulturno področje izjema eh, v sklopu pogajanj TTIP in cenimo tudi, da ste omenjali varnost mladoletnih na spletu. E, morda to ni bilo vedno dovolj poudarjeno. 7. E, februar je e, tudi mednarodni dan varnosti na spletu in zato je treba podariti tudi to vrstne teme in želimo vam veliko uspeha pri izvajanju vašega programa. Nasvidenje, nasvidenje k malu. Hvala.